Meine sehr geehrten Damen und Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Najprej bomo pozdravili skupino obiskovalcev iz Nemčije. Prihajajo iz skupine B90, iz 16 zvezdnih držav. Dvakrat na leto se sestanajo, tokrat so v Bruslju. Pozdravljeni, torej sindikat prometnih delavcev zaveze zelenih. Po tem čudovitem uvodu lahko prejdemo k dnevnemu redu. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Dnevni red bomo sprejeli, če nima nihče nobenega ugovora. Nihče ne ogovarja, dnevni red je sprejet. In če ni ugovora, bomo sprejeli tudi zapisnik seje z dne 14. in 15. marca ter 7. aprila sporočila predsednika, zaenkrat jih ni. Zato preidemo na četrto točko, gre za predlog uredbe za Evropsko agencijo za pomorsko varnost. Poročevalka je gospa Arno tu in kar takoj dajem besedo, izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik, eh, dragi kolegi in kolegice. No, Srečali so se notranji ministri Evropske unije in sicer 21. aprila. Eh, in eh, če ste to sledili potem, eh, mislim, da ni treba niti predstavljati poročila. Ampak rada bi se vseeno vprašala, kdo odloča, ali smo to mi, poslanci, ki smo bili izvoljeni, da tukaj zastopamo različne države, ali pa mi samo ubogamo ukaze sveta in komisije. Eh, gospod Avramopoulos, komisar za migracije, ki je član ILS-a, e je izjavil, da, je, da ima veliko zaupanje, da se bo zakonodajni postopek eh, končal in sicer eh, še pred junijem, šlo pa naj bi za mejno stražo. Moja politična skupina pa se boji, da bo spet podkopano načelo nacionalne suverenosti. Kaj ti? Mm, ko gre za Evropsko obmejno eh, stražo, bi s tem spodkopali odločitev eh, sveta ministrov. Na svetu so tudi rekli, eh, da se želijo izogniti kaosu na zunanjih mejah in da ne bi s tem povzročili kaosa tudi v prostoru Schengen. Gre za zaščito nacionalnih eh, meja, za zaščito zunanjih meja, tako vsaj pravijo. Pravijo tudi, da hoče zaščititi imigrante. Ampak eh, meni se zdi, da niso iskreni, kaj ti sploh eh, niso povezani z realnostjo. Mi pa v tem svetu moramo poznati dejstva. In danes nobena evropska država v ekonomskem smislu ni sposobna sprejeti uh, Eh, to vrstnega pritoka migrantov. Mi smo nesposobni zagotoviti dostojno življenje za te migrante, eh, kajti že naši državljani živijo v vedno večji revščini. Eh, to, da ravnamo politično, ne izključuje tudi naše humanitarnosti, ampak najprej smo odgovorni do svojih državljanov pri svojih odločitvah, ki jih sprejemamo v Bruslju. Nekateri ste me obtožili, eh, da ne delam razlike med begunci in pa ilegalnimi preseljenci. Leta 2015 je bilo 1,83 milijonov prestopov zunanjih meja evropske meje in od tega 1,04 milijone v Grčiji in Italiji. In še na 3 milijone dodatnih migrantov lahko računamo do leta 2017. Eh, Maroko zauzema eh, prvo mesto, ko gre za tihotapce z ljudmi. Eh, več kot tisoč jih je. Veliko maročanov tudi živi v neurejeni situaciji v Evropski uniji, nimajo papirjev in sama sem potem tudi primerjala proračune za zaščito meja v Evropi. Za 26 tisoč kilometrov morske meje v Avstraliji je proračun eh, za to v znesku 4,7 eh, eh, milijard dolarjev na leto. 5 tisoč približno je nezakonitih eh, prihodov v Avstralijo. V ZDA imajo tudi veliko uh, morske meje in pa tudi kopenske meje, več kot 12 milijard uh, dolarjev temu namenijo na leto. Med uh, predsedovanjem Obame se je ta znesek še povečal. V Evropi pa se to tudi počasi dogaja po uh, izjavah gospe Merklove. No, če pa primerjamo te številke s šengenskim območjem v Evropi, 42 eh, eh, tisoč eh, kilometrov meje je 400 pa je samo ljudi, ki se ukvarjajo z nadzorom meja. Potem poleg tega 1500 ljudi zagotovijo še države članice. 1,8 milijonov, uh, kot sem rekla, je bilo nezakonitih pristopov uh, leta 2015. Ta nova agencija pa ni namenjena temu, da bi uh, Eh, vzpostavila novo politiko dobrega upravljanja meja v Evropski uniji. Eh, gospa Bilbao je prevzela tudi eh, predloge gospoda Timmermansa. Vendar pa mislim, da se nobeden od njih ne zaveda tega, da se bo kriza samo še povečevala. Sama v svojem poročilu ne napadam migrantov. Zelo obžalujem vse te žrtve. Eh, brala sem tudi intervju s Brianom Donaldom, ki je odgovoren pri Europolu. Eh, in sicer sem januarja to prebrala. V dveh zadnjih letih je deset eh, tisoč mladoletnih migrantov izginilo in večino teh mladoletnih izkoriščajo v prostitucijske namene. Ali še naprej želite spodbujati to neodgovorno politiko do migracij? Ali pa morda želite opustiti ideologijo in razmisliti o prihodnosti vaših držav, vaših otrok in unukov? Zakaj eh, želimo ta predlog komisije takoj sprejeti? Zakaj takšna naglica? Sama mislim, da je ta izbira nevarna, še posebej za naše državljane, kajti na ta način bodo izgubili še malo nacionalne suverenosti. Eh, moramo razmisliti, preden se česarkoli lotimo. Naše države so ogrožene, prav vse države v Evropski uniji. In uh, zato eh, ne smemo pozabiti tudi na izjave Frontexa, ki je rekel, da tudi islamska država izkorišča migracijske tokove in da je v Evropo prišlo že precej teroristov na ta način. Uh, Vsi lahko preberete Risk Analysis 2016, to je poročilo Frontexa. Eh, potem gospod Marsen iz Nemčije, ki predstavlja obveščevalno službo, je tudi eh, v nekem nemškem časopisu podal intervju, eh, v katerem pravi, da tudi islamska država Uh, uporablja migracijske tokove za infiltracijo uh, svojih članov in pa teroristov. Ne smemo biti uh, neumni. Šengenski prostor naše države izpostavlja velikim nevarnostim, več je nevarnosti kot pa koristi. iskali smo tisto magično rešitev, da bi eh, rešili svet, ampak pozabili smo na lastne probleme. Ta kriza nam je pokazala, da moramo prevzeti svojo odgovornost do samih sebe, preden želimo izboljšati svet okrog sebe. Sama eh, se zelo zauzemam za to, ampak predlogi komisije in sveta eh, niso pravi, po mojem mnenju. No, na koncu bi pa rada nekaj povedala še svojim kolegom francozom, še posebej tistim iz Evropske ljudske stranke oziroma iz Republikanske fronte v Franciji. Ne smemo imeti dvojnih meril. Nekateri tukaj v Evropskem parlamentu izražajo drugačna mnenja kot v svojih volivnih okrajih v Franciji. E, zato bom zelo pozorna na to, kako bodo glede tega poročila glasovali drugačno eh, sodelovanje, ki bo spoštovalo suverenost naših narodov, je potrebno. In to sodelovanje bo hranilo mir na našem kontinentu in bo prineslo tudi več blaginje mojim eh, sodržavljanom in tudi vašim. Hvala. Danke sehr, jetzt Wim van Najlepša hvala, Wim van de Kamp. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. najprej se že želim zahvaliti gospe Arno tu. Hvala za osnutek poročila. Kar zadeva vsebino, v zvezi s tem bom še kaj povedal, ampak eh, mislim, da je dobro, da si pogledamo dramo prosilcev za azil, še posebej tistih, ki prihajajo preko sredozemlja. V zadnjih tednih se ti tokovi krepijo. Zdi se, da dogovor s Turčijo deluje, tako bom rekel, ampak število ladij iz Libije in drugih severnoafriških držav proti Italiji se veča. Vedno več ljudi spet prihaja na Lampeduzo in s tem so seveda povezana, povezana določena tveganja. Gospa Arno tu lahko sicer pravi, da ne gre za migrante v tem kar je ona povedala, ampak če si zadeve natančno preberemo, lahko vidimo, da ona vse migrante želi obravnavati enako. Moramo pa biti previdni. Obstajajo politični begunci, ki trpijo zaradi političnega preganjanja, seveda pa obstajajo tudi gospodarski oziroma ekonomski migranti in seveda obstajajo tudi možnosti, da bi morda potencialno prišli k nam v teh tokovih tudi teroristi. Ampak pri ALS nismo zato, da bi vse metali v isti koš. Dobro, zdaj pa vsebina poročila. Odbor Libe in odbor Tran želita čim prej končati delo na tem dosjeju, zato da bo agencija lahko začela opravljati svojo nalogo in da bo lahko začela reševati ljudi. V predlogi sprememb gospe Arno Tu lahko vidimo, da si želi oslabiti evropski pristop. Ne gre za skupnostni pristop, ampak da gre za pristop različnih držav članic. Torej države članice bi morale to in tisto. Mislim, da to slabi besedilo uredbe. Zdaj pa še Schengen. V obrazložitvi gospa Arnotu piše, da Schengen ni dober projekt, ni bil dobro zasnovan projekt, da bi ga morali čim prej razpustiti in da bi morali spet dati v roke pristojnost eh, državam članicam. V ELS pa menimo drugače. Mi menimo, da bi morali boljše zaščititi zunanje meje, tudi morske meje na južni meji Evropske unije, ampak v Evropski uniji bi morale meje ostati odprte. To je eden velikih dosežkov Evropske unije in to je seveda tudi zelo pomembno z gospodarskega vidika. Na koncu pa še nekaj v zvezi z proračunom, gospod predsednik. Tukaj ima gospod Arnatu prav. Proračun EMSE in Frontexa, pa tudi Agencije za ribištvo oziroma nadzorne agencije za ribištvo, Tukaj lahko govorimo o tem, da je proračun pod pritiskom, še posebej, če to primerjamo z avstralskim proračunom. Upam, da se bo komisija še izrazila v zvezi s tem, kako naj bi to delovalo. Če zadeve poznamem, želim povedati naslednje. Okrepiti moramo EMSO, seveda zato si prizadevamo kot ELS, ampak ti toni, kolegice iz ENF, S tem se ne strinjamo. To je zapisano tudi v utemeljitvi odbora Libe. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa socialisti Lucy Anderson. Zato, ker Knut Fleckenstein ni uspel danes biti tukaj. Hvala. Govorim v imenu Knuta Fleckensteina. Kar zadeva poročilo, osnutek poročila in obrazložitev sta žaljiva in mislim, da to nasprotuje vsem vrednotam Evropskega parlamenta. In samo, če si na hitro preberemo obrazložitev, lahko to tudi sami vidimo. Mislim, da gre za stigmatiza stigmatizacijo migrantov. Na vsak način je mogoče videti prav to. Poleg tega menimo še nekaj. Poročilo presega mandat EMSE in njene zmogljivosti in Nekateri deli so problematični tudi z pravnega vidika, še posebej, ko govorimo o vrstah predlogov sprememb, ki so predlagani, vključno v zvezi s stvarmi, ki jih drugače ne bi urejali v uredbi, naprimer kampanje komuniciranja. No, socialisti smo se odločili, da ne bomo sodelovali s poročevalko in da bomo glasovali proti osnotku poročila v celoti. Če smo pošteni, se strinjamo z besedilom komisije v trenutni obliki, gre za celovit predlog in dejansko bi lahko zagotovili okrepljeno sodelovanje, ki ga potrebujemo, kako je povedal moj kolega iz ELS. Po našem mnenju je to v skladu s predlogi za Agencijo za mejno in obalno stražo in v zvezi z nadzorno agencijo za ribištvo predložili smo nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem mnenjem v Libeju, kar zadeva Agencijo za mejno in obalno stražo. Tam navajamo naloge in področja sodelovanja, kjer bi EMSA lahko realistično dosegla rezultate in ki so tudi v okviru pristojnosti EMSE. Hvala zdaj pa Robert Zile. Hvala. To je pomembno poročilo, o tem smo že govorili pred nekaj tedni in EKR ima enako stališče tudi v zvezi z tem dosijem, v zvezi z EMSO. Na začetku želim povedati, da z predlogi sprememb, ki jih vidimo, v tem poročilu ne bomo rešili migracijske krize, Vedeti pa moramo, da je treba zagotoviti dodatna sredstva in da je treba države članice, ki niso v šengenskem območju, nekako spodbuditi, da bodo sprejele pomoč. Nekako se ustvarja situacija, kjer eh, državnim članicam po vsej sili želimo pomagati, če niso sposobne urejati svojih meja. Želimo si seveda ohraniti Schengen, in eh, poskrbeti moramo za varnost na zunanih mejah. Mislim, da smo zato na pravi poti. Predlog komisije torej nam je všeč kot EKR, vedno povdarjamo subsidijarnost. Kolikor razumemo, predlog komisije je predlog uravnotežen, vendar po drugi strani menimo naslednje. Če je država izključena iz dublinskega sistema s tako imenovanimi dublinskimi transferji, potem bi morali sprejeti pomoč agencije in tudi vključitev EMS-e v to sodelovanje. Kar zadeva to poročilo o EMS-i, verjetno ne bomo vlagali predlogov sprememb, EKR pa ne more sprejeti praktično nobenega predloga spremembe poročevalke, Predlog komisije je uravnotežen in mislim, da je to dobro upeto v druge razprave, ki smo jih imeli vključno z Agencijo za mejno in obalno stražo, o čemer smo govorili pred nekaj tedni. Hvala. Jeti zaskun. Hvala. I zaskun Bilbao Barandika. Sí, gracias. Eh. Hvala, gospod predsednik. Eh, rada bi se upravičila eh, poročevalki, ker eh, nisem prišla pravočasno, ampak sem pa zelo podrobno proučila ta dokument, poročilo poročevalke in rada bi povedala naslednje. Agencija EMSA eh, je bila deležna številnih sprememb, veliko razprav je že potekalo v tem parlamentu in to je agencija, ki dodajamo nove pristojnosti in tudi nova sredstva. In to vedno v situacijah, eh, ko je to nujno potrebno in ko so viri omejeni, tako kot v tem primeru. Eh, strinjamo se s predlogom komisije, zato ker je EMS še dodatni instrument, ki lahko prispeva k rešitvi problema, s katerim se v tem trenutku v Evropi soočamo. Na isti način pa moram povedati tudi, da nismo kot skupina Mm, pripravili nobenega predloga spremembe, zato ker se ne strinjamo s tem, kar je zapisano v poročilu in sicer nasplošno s celotno temo migracij. Mi verjamemo, da je treba rešiti tudi varnostna vprašanja, če želimo izboljšati nadzor, ampak za razliko od poročevalke, okay, se nam to ne zdi izključno neka grožna in tukaj ne gre za noben sentimentalizem. Skupaj gradimo evropski projekt in za nas je evropski projekt eh, eh, tudi projekt načel in projekt vrednot, ki jih moramo ohraniti, še posebej v času krize. Eh, to še bolj kot včasih, ko stvari potekajo dobro. Zato se na noben način ne strinjamo z obrazložitvijo poročevalke. Za nas tudi ni sprejemljivo, da eh, so zapisane besede, kot naprimer tale, da gre tukaj za uh, izkoriščanje uh, oziroma plenjenje delovne sile iz tretjih držav, ko sprejemamo migrante iz teh držav. Mislim, da s tem uh, povsem preusmerjamo razpravo in te besede se mi nikakor ne zdijo primerne. Mislim, da moramo zagovarjati predlog komisije, da bomo zagotovili več pristojnosti za Schengen. In tudi v dveh ključnih stvarih se ne strinjamo. Nekaj sem že povedala. Nacionalni pristop, to je ena od stvari, eh, stvar, ki jo želi poročevalka. V gospodarski krizi, ki jo doživljamo že štiri ali pet let, smo spoznali, da evropska orodja in krepitev evropskih mehanizmov prinaša rešitve za reševanje ekonomskih vprašanj. In v tej situaciji tudi ne mislimo, da je treba postavljati nove meje. To v končni fazi ni rešitev. Eh, še enkrat smo priča temu, da eh, rešitev prihaja pozno. In komisarko Malmström želim še enkrat opozoriti, to sem naredila že v prejšnjem mandatu, ko je prišlo do tragedije v Lampeduzi, na Lampeduzi. In takrat smo dali predlog svetu, ki je eh, takrat menil, da ne gre za evropski problem, ampak za problem južnih držav. In zato se danes soočamo s posledicami tistega pristopa, zato ker se nismo problema lotili takrat, ko se je pojavil, ampak eh, se moramo s tem soočati zdaj. Mislimo, da pri tej agenciji gre za še eno orodje, ki nam lahko pomaga, želimo pa ukrepati tudi z humanitarnega vidika in z vidika solidarnosti. Eh, to so naše vrednote, vsaj vrednote tistih, ki smo demokrati, ki smo eh, že od začetka prispevali k evropskemu projektu, kajti menimo, da ima ta projekt prihodnost. Hvala, gospa Penjas. Gracias, presidente, en primer lugar. Hvala. Najprej bi se navezala na to, kar je povedala prej poročevalka, eh, še posebej, kar je povedala o beguncih v zvezi s to humanitarno krizo. V odboru Empel smo pred enim tednom govorili o integraciji beguncev na trg dela in eh, tehnični oddelek nam je povedal, katera sredstva vsa, vse obstajajo, kakšna, kakšni skladi obstajajo, pa se ne uporabijo za ta namen. Cele mreže mest obstajajo, ki so pripravljena sprejeti begunce. In lahko rečemo, da države članice niso sploh še sprejele tistih kvot, katerim so se na začetku zavezale. to, da se zahteva izgon vseh teh ljudi in da naj bi to bilo v interesu evropskih državljanov, eh, se mi zdi skrajno neprimerno, kajti naša odgovornost, odgovornost Evrope je, da zagotovi pravico do azila. In evropski državljani se odzivajo glede na to, kakšna je gospodarska situacija v njihovih državah. V prejšnji razpravi o obalni straži se je omenjal pospešen postopek, eh, ko gre za evropsko politiko eh, upravljanja meja. Ne bom zdaj veliko o tem povedala, ampak eh, če želimo imeti in sprejemati na dolgi in srednji rok dosledne rešitve, potem moramo to narediti na premišljen način, ne pa tako na hitro. No, predlog uredbe, še nekaj o tem. E, Evropska agencija za pomorsko varnost naj bi sodelovala z obmejno in obalno stražo in to sodelovanje mora vedno biti jasno opredeljeno. V tem besedilu pa se pojavljajo eufemizmi in pa uh, okrepitev kapacitet. Uh, Eh, vendar so to termini, ki so preveč ohlapni in niso primerni, niso ustrezni za to vrstno besedilo. Eh, želimo vedeti, s kakšno intenzivnostjo se bodo stvari reševali, s kakšnimi sredstvi in tako naprej. Eh, nasprotujemo temu, da bi EMSA postala nek dodatek k novi obaljni straži tega ne bi mogli podpreti. Potem, kar se tiče odgovornosti in demokratičnih jamstev, eh, za nas je nespremljivo, da bi izvršni direktor te nove agencije, ki ni demokratično izvoljen, da bi torej imel absolutno moč sprejemati odločitve o upravljanju meja na evropski ravni. Tudi, ko gre za uporabo sile, za Eh, uporabo kapacitet za sodelovanje s tretjimi eh, državami in pa za nalaganje nekih eh, obveznosti državam članicam. Vse skupaj mora vedno biti predmet posvetovanja z institucijami. No, potem še na koncu bi rada povedala, da podpiram človekove pravice in pa pravne vidike pri humanitarnem pravu. Tu je treba upoštevati pri upravljanju meja. Poleg tega eh, potrebujemo tudi ustrezen nadzor strani neodvisne agencije. Evropska unija ima odgovornost, odgovornost do mednarodnega prava. In mednarodno pravo zagotavlja pravico do azila. Naša naloga pa je, da razmislimo, kako bomo to odgovornost izpolnili. Pa še eh, nekaj želim povedati. Treba je ukrepati tudi proti mafijskim združbam, eh, ki se ukvarjajo s tih otapljanjem ljudi. Za mnoge begunce je mafija edini način, kako priti v Evropo. Eh, vendar pa prihaja do izkoriščanja, številni ljudje padajo v roke eh, teh mafij tudi znotraj naših meja. Eh, torej, ti kriminalci pa se potem poslužujejo raznih metod in izkoriščajo ljudi, ki so daleč od doma. no, eh, vsekakor ne podpiramo pristopa, ki ga je zauzela poročevalka. Eh, za nas eh, je minimalno to, da od Evropske unije strani tega odbora zahtevamo, da se spoštujejo demokratične vrednote in demokratična pravila. Človekove pravice in pa socialna država morajo biti v središču naše pozornosti. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa, zdaj pa Keith Taylor. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro dan. Konvencija Združenih narodov o beguncih iz leta 1953 nalaga obveznosti mm, državam, Države morajo nuditi zatočišče ljudem, ki so prisiljeni, da zapustijo svojo državo, če se bojijo pregona ali političnega ali verskega ali kakršnega koli drugega preganjanja. Morda pa poročevalka meni, da Združeni narodi niso pravi forum za reševanje teh problemov. No, kolegicam in kolegom pa želim povedati, da je še dobro, da večina ljudi dejansko pomaga rešiti globalne probleme. Vse je tukaj v tej dvorani. No, zdaj pa je to žalostno poročilo. V svojem osnutku poročila je poročevalka v zvezi z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo že povedala svoje. Gre za zakonodajni dosje, ki je v odgovornosti trana. Zato moramo povedati, da je obrazložitev podobna prejšnjemu mnenju in da v veliki meri sploh ne zadeva pomorske politike, ampak zadeva pod narekovaj neučinkovite odzive na krizo z migranti v sredozemlju. Konec narekovajev. To je nesprejemljivo. Nesprejemljivo iz formalnega in tudi političnega stališča. Zato ustrajamo pri tem, da se ta obrazložitev izbriše. Kar zadeva osem predlaganih predlogov sprememb poročevalke, jih je šest takšnih, da sploh ne zadevajo prometne politike. Ampak gre za diskriminatorno migransko politiko. Sami bomo uložili predloge sprememb v zvezi z predlogom komisije, zato da bi predlog izboljšali. Glasovali pa bomo proti poročilu, ki ga predlaga poročevalka. Hvala. Hvala lepo. Zdaj pa Rusa Damato. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes moram spet nekaj povedati v zvezi z tem predlogom in osnutkom. Ko preberem nekatere stavke tukaj, mislim, da smo lahko vsi samo šokirani. Upozoriti vas želim na to, k čemu bi se morali sploh izraziti. Mi nismo tukaj zato, da bi se borili proti terorizmu in migracijam. To ni cilj našega odbora. Predlog komisije je bolj široko zastavljen in mislim, da se ne smemo posvečati temam, ki so onkraj naših pristojnosti. Vedno znova veje populistični duh pri tem poročilu. V utemelitvi poročevalka navaja, da so operacije Italije in Frontexa takšne, da spodbujajo migrante, da se preko sredozemlja podajo v Evropo. To je tudi razlog, zakaj jih vedno več prihaja v Evropo. Kako lahko menite kaj takega, gospa Arno, tu navajali ste Italijo? Rekli ste, da Italija spodbuja nezakonito priseljevanje in da spodbuja trgovino z ljudmi. To je najverjetno, to ni primerno za takšno poročilo, kaj te gre za to, da bo to predstavljalo mnenje celotnega parlamenta. Lepo, da ste navedli številke, te poznamo. Ko govorimo o beguncih, povdarjate, da so to moški in odrasli. Lepo prosim. Begunec je begunec, neodvisno od starosti in spola. In kar zadeva vaše predloge sprememb, res me zanima, kako boste vi ločevali med tem, kdo je begunec in kdo ne. Zato obstajajo organi in tudi ustrezni postopki. Na koncu pa še vlečete usporednico med priseljevanjem in terorizmom. Tudi tokrat to ne drži, gre za populistične trditve in to je nevarno. Ta fenomen v Evropi je mnogo bolj kompleksen in pred eh, nekaj meseci smo to videli. Gre za drugačno dinamiko, za drugačne povezave. To velja tudi za tiste, ki so tako imenovani pravi evropejci. Zato se moramo posvečati temu, kako bi izboljšali predlog komisije in razmisliti moramo, ali je sploh smiselno, da vlagamo predloge spremembo v zvezi z vašim poročilom ali ne. Hvala, zdaj pa Jackie Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je dobro, če se vrnemo k igri in ne napadamo več uboge poročevalke. Dobro. Poročilo ni tako jasno, kot bi moralo biti in tukaj moramo biti previdni, kar zadeva razširjenje pristojnosti za EMSO. Mislim, da je tukaj nekaj vprašanja. Če preučujemo izmenjavo podatkov in izmenjavo zmogljivosti in sredstev, potem lahko vidimo, da to ni v okviru pristojnosti EMS-a, kajti oni imajo pristojnosti na področju varnosti in okolja. Zadeva torej ni popolnoma jasna, kajti države članice morajo rešiti pravna vprašanja v zvezi z obalno stražo in tako naprej. Pri prvem poročilu, ki ga je pripravila gospa Arnatu, sem na to že opozorila. Namreč, stališče Združenega kraljestva je tukaj drugačno. Mi nismo v Schengnu in uh, sicer želimo sodelovati, ampak se bomo vzdržali v splošnem. Mislim, da je tukaj zadeva podobna. Mislim pa, da ne gre samo za Združeno kraljestvo. Umaknite se, prosim. Hvala. No, nekaj ključnih področji je, ki ne velja samo za Združeno kraljestvo, ampak tudi za druge države članice. Mislim, da moramo nekoliko razmisliti o tem. To je nekaj, kar moramo upoštevati. Vem, da je bilo več za sedem delovnih skupin v svetu. Delo se nadaljuje na tem, da bi poskusili rešiti ta vprašanja in uh, mislim, da bi bilo dobro, če bi upoštevali to, preden sami nadaljujemo z delom. Dobro, kar pa zadeva mnenja ali poročila gospe Arnotu, ne strinjam se z njimi. Mislim, da lahko vsak pove, kaj misli. Drugače ne bomo demokrati, zato ne bom nasprotovala tem mnenjem, ampak sama bom imela drugačna mnenja. Lepo bi bilo, če bi ostali resni in mirni in da bi se konstruktivno pogovarjali. Videli bomo, kako bo zadeva tekla naprej. Nekaj predlogov sprememb ne bomo podprli, nekateri predlogi sprememb niso tako zelo slabi, ampak nekaj prilagoditev prav gotovo moramo upeljati. Hvala. Ja, voorzitter, dank u wel. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim obrniti k gospe Arnotu in ji povedati, da nismo v odboru Libe, ampak smo v odboru za promet in turizem, v odboru Tran. To sem povedal že na zadnji seji, ampak eh, mislim, da moje sporočilo takrat ni prišlo skozi in zato to ponavljam. Dobro, zdaj pa vsebina. Sam sem kritičen do tega poročila, vidimo standardni odziv Evropske unije, nekaj je treba hitro storiti in posledica je ta, da se seveda države članice odpovedujejo delu svoje suverenosti in tega ne morem sprejeti. Že v imenu je to navedeno. Gre za Evropsko agencijo za pomorsko varnost. Že ime veliko pove. Ne, gre za nacionalne agencije, ki bodo skrbele za, za pomorsko varnost. Obstajajo agencije na evropski ravni, ki podpirajo nacionalne organe pri izpolnjevanju nalog, naprimer pri sprejemu beguncev. Ampak to je nekaj drugega. To ni evropska obaljna straža. Z tega zornega kota, gospod predsednik, sem eh, kar kritičen in videli bomo, kakšne predloge spremen bomo uvedli. Hvala. Danke sehr, die nächste... Hvala, Izabela De Monte. Sì, grazie. Eh, anche da parte mia devo dire c'è una non condivisione. Hvala lepa. Tudi jaz moram reči, da nisem enakega mnenja, kot ga izraža poročilo iz enakih razlogov, kot so že bili omenjeni. Zdi se, da so podani le z namenom, da se zagotovi, da se to poročilo ne sprejme. Vse to spodkupuje stebre Evrope. Tukaj imamo argumente v nasprotju s prostim gibanjem ljudi v Evropi in to ne spada v pristojnosti odbora za promet in turizem. Nekateri predlogi so čisto nespremljivi, naprimer sklici na migrante, omenjanje migrantov in to, kako tvegajo, svoje življenja, da pridejo do Eldorada, do obljubljene dežele? Omenja se tudi program Mare Nostrum, ki ga izvaja Italija, omenja se sodelovanje s Frontexom in sodelovanje Italije in Frontexa, kot da bi Italija spodbujala imigrante, naj prihajajo. To je neodgovorno do migrantov, do žensk z otroki. Poskuša se mešati terorizem in migracije in gre za klasični pristop eh, populizma in se ne nanaša prav veliko na nedavne dokaze, na dejansko stanje. piše tudi, da so teroristična dejanja izvajali potomci druge ali trete generacije nekdanjih priseljencev v Evropo. Vse to je nespremljivo in tudi škodljivo za trgovino. Če si pogledamo cestni promet, se postavljanje ovira med Italijo in Avstrijo omenja kot zelo draga zadeva. Hvala. Hvala, Dominik Rike. Čisto na kratko, gospod predsednik. No, jaz sem francos in bo gospodarno tu verjetno pozorna na to, kar bom povedal. Strinjam se eh, s tem, kar so povedali drugi o eh, migrantih. Rad pa bi poudaril še nekaj, kar se mi zdi presenetljivo. Ton poročila eh, želi na nek način eh, izraziti idejo, da se ukrepi suverenost držav članic in da bi s tem dosegli boljši rezultat pri nadzoru nad migracijami. Eh, Sveda se strinjam s pripombami o pravici do azila in uh, s tem, kar so povedali drugi o migrantih, ampak nobenega sodelovanja ni na evropski ravni, kajti ni še evropske obalne in mejne straže, zato ni nobenega prenosa pristojnosti z nacionalne ravni. Veliko eh, se govori o Frontexu, eh, Vi pa ste rekli, da nadzor zunanjih meja ni uspešen in da bi morale države članice tukaj ukrepiti eh, nadzor. Torej želite več nacionalne suverenosti in nikakršnega evropskega sodelovanja. V trenutnem stanju stvari so države pod hudim migracijskim pritiskom. verjetno na nizozemskem in na danskem ta pritisk ni tako velik, ampak države, ki so pod pritiskom, pa nimajo denarja in se počutijo same. Ali naj te države pustimo same v tej njihovi situaciji? Situacija bi se na ta način še poslabšala. Mislim, da bi bilo logično, da Evropa pomaga državam, ki so v težavah. In zato je treba na evropski ravni uporabiti skupna sredstva. Vi pa se zauzemate za suverenost, ki ne bi prinesla eh, rešitve. Eh, organi v Grči so trenutno pod takim pritiskom, da ne morejo ničesar več storiti. Mislim, da moramo veliko bolje nadzorovati zunanje meje Evropske unije. Ne moramo pa prepustiti tega državam članicam, Takšna je situacija zdaj. Države so preveč prepuščene same sebi. E, mislim, da je metoda skupnosti vseeno veliko bolj učinkovita. Hvala. Hvala. Barbara Selje v imenu komisije prihaja iz GDMUF. Izvolite. Yes, thanks a lot. Ja, hvala za besedo, gospod predsednik. Če dovolite, se bomo sredotočila na pomorski promet in na predlog o EMSI. Čeprav se razprava dotika tudi drugih vprašanj danes. Glede predloga za EMSO, za Evropsko agencijo za pomorsko varnost. Naj spomnim, da ne gre za mejno kontrolo, za mejni nadzor, ampak gre za sodelovanje pri funkcijah obalne straže. To povečano in izboljšano sodelovanje je v bistvu nekaj, kar je omenjeno v novi zakonodaji, v novi pobudi Evropskega parlamenta. Omenjate potrebo po dodatni koordinaciji in usklajevanju tudi v uredbi o EMSI in tudi o, v uredbi o onestaževanju zladi. Že leta 2014 ste identificirali in prepoznali pomankanje koordinacij obaljnih straž v Evropi. EMSA že podpira obaljne straže. Ko gre za misije, EMSA za varnost in okoljsko varnost in zaščito. Ta predlog želi zagotoviti, da bo EMSA sodelovala z EFCO in s Frontexom pri podpiranju in nudanju podpore državam članicam v okviru pristojnosti vsake posamezne agencije. Besedilo člena je enako predlogu za EFKA in za Frontex. Tu govorimo o tem, da je treba zagotoviti, da bodo agencije sodelovale, zato da bi dosegle sinergijo pri podpori storitev, ki zagotavljajo državam članicam na različnih področjih. Veliko je že narejenega na področju pomorskega nadzora. To ključno nalogo EMSE je treba nadgraditi, zato je namenjen tudi proračun. Malo prej je bilo postavljeno vprašanje o finančnih sredstvih in proračunska sredstva so precejšnja in sicer 85 milijonov evrov za štiri leta. To je veliko v primerjavi z obstoječim proračunom EMSE. Tudi osebje je dodeljeno EMSI. In dovolite, da omenim, da je ta parlament vsega, predlagal tudi pilotni projekt za leto 2016, da bi agencije sodelovale pri obalnih stražah in operacijah obalnih straž. In še na koncu, dovolite, da razložim, da gre v bistvu za to, da čim bolj izkoristimo in izrabimo denar naših davkoplačevalcev. Ničesar se ne spremeni v zvezi z upravljanjem agencij kar pa zadeva EMSA in spreminjanje pristojnosti nadaljne integracije uh, za funkcije obaljnih straž. To je važno. Hvala. Hvala. Zdaj pa še enkrat poročeval pa gospa Arno Tu. Merci, monsieur le président. Hvala. Skušala bom eh, na hitro odgovoriti vsem sogovornikom, gospod Vandenkamp. Uh, Eh, pravite, da je eh, situacija na področju migracij zelo pomembna, to je res, ampak eh, ni res, da ne delam razlike med prosilci za azil in begunci oziroma migranti na splošno. Prosim, če preberete moje poročilo, tudi v svoji predstavitvi sem izpostavila to, razliko. Eh, torej, ne mečem vse migrante v isti koš. Eh, želim tudi povedati, da razlikujem med migracijsko politiko, proti kateri se borim. Eh, imam pa sočutje do teh ljudi, ki prihajajo v Evropo. Mislim, da niste vsega, eh, kar sem povedala, dobro razumeli. Potem eh, vi eh, pravite, da je treba ohraniti notranje meje odprte, zunanje pa dobro nadzorovati. To naj razlikuje. Mislim, da to ni več mogoče. Veliko vaših kolegov iz Francije v ELS-u tudi govorijo v moji smeri, torej tako kot jaz, eh, nekega kolega žal danes ni tukaj, mm, ki eh, zelo dvomi v šengenski prostor. No, rada bi nekaj povedala, sploh ne poslušamo evropskih državljanov. In če bomo tako ravnali še naprej, potem bomo imeli še večje probleme ne želim govoriti samo o zadnjih terorističnih napadih v Franciji in Belgiji, ampak vsekakor so ti napadi pokazali, da Schengen ne zdrži več. Eh, obstaja nek eh, trend, eh, ki se vse bolj krepi v evropskih državah. Vse več je terorizma. No, veselim se zmage nacionalistov v Avstriji. Mislim, da bi morali bolj prisluhniti ljudem, evropejcem in upam, da bo zdaj tega več. No, potem bi rada odgovorila gospodu Zilev, gospe Anderson in gospe Bilbao. Vsi so mi podali približno iste očitke, potem gospa Gonzales Penja, gospa D'Amato. Tudi njim bi odgovorila. Mogoče bi se zadržala pri tem, kar je povedala gospa. Eh, da ima to. Ona je rekla, da sem največja eh, populistka, vsaj tako so mi to prevedli. Ampak rada bi povedala, da je to žaljivo tukaj v demokratični razpravi. Obe smo bili izvoljeni na enak način in mislim, da se tako ne vodi politike. Begunec je begunec, ste rekli, ampak eh, mislim, da tudi če se tega zavedamo, ne pomagamo še nič evropskim državljanom. No, veliko vas je govorilo o vrednotah Evropske unije. Rekli ste, da stigmatiziram migrante, da ne spoštujem vrednot Evropske unije. In potem, da se spoštuje načelo subsidijarnosti, pa mislim, da se ne. Rekli ste tudi, da ne boste podajali predlogov sprememb, zato ker se sploh ne strinjate z obrazložitvijo in smislom tega poročila. Razumem, da se ne strinjate s tem, kar sem napisala v poročilu, ampak glavna vrednota Evropskega parlamenta in Evropske unije je spoštovanje demokracije in pa demokratične razprave. Ampak oprostite, pri tem poročilu se mi ne zdite ravno zelo demokratični. Samo gospa Foster eh, je vnesla nekaj razuma v to razpravo rekli ste, da ni odgovorno, če ne sprejmemo beguncev. E, potem gospod Taylor je rekel, da e, moramo prispevati k reševanju svetovnih problemov. Ne vem, dobro, to je vaše mnenje. E, sama sem navedla tudi Donalda Taska. in mislim, da bi se morali najprej lotiti evropskih problemov in šele potem reševati svetovne težave. Eh, razprava je bila zanimiva, tema je občutljiva in zelo pomembna. In vsi pravite, da je treba več Evrope, manj notranjih meja in imate utopijo da bodo zunanje meje zaščitile naše državljane. Sama mislim, da ne, v to ne verjamem in mislim, eh, da bi se morali v odnosu do tega poročila malo zadržati in spoštovati mnenja drugih. Sama kljub vsemu menim, da ste vsi bili izvoljeni eh, strani svojih državljanov na demokratičen način. Vsi smo tukaj zato, da ščitimo interese svojih državljanov. In sama se zelo zauzemam za svoje francoske sodržavljane in njihovo varnost. Hvala. Hvala lepa. Upoštevanje mnenja drugih ni enosmerna cesta. To velja za obe strani. Rok za vložitev predlogov sprememb je 28. april ob 2. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za strategijo EU za alpsko regijo. Poročevalka je Daniela Ajuto. Nije, zato bo na mesto nje mnenje predstavila gospa Roza D'Amato. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, na mesto Daniela Ajuto bom to poročilo predstavila jaz. Ostati je morala v Italiji iz eh, osebnih razlogov. Hvala vsem kolegom in kolegicam za skupna prizadevanja na sestankih poročevalcev Senci. Hvala vsem za konstruktivni dialog, ki je potekal v zvezi s tem poročilom. 94 predlogov sprememb. Poskusili smo jih upoštevati v obliki kompromisov kar nekaj različnih točk je bilo obravnavanih z različnimi idejami različnih skupin. Govorimo o alpski regiji, ki je zelo občutljiva, delikatna regija, obenem pa je zelo pomembna za evropski promet. Kar nekaj različnih vprašanj se je v tem prvem besedilu pojavilo. Najprej turizem in potreba, da se izkoristijo vse možnosti te regije, zato da se odmaknemo od sezonskega vidika in da se izboljša medsebojna povezanost med različnimi regijami in različnimi vrstami prometa, zato da se čim bolj optimalno izrabijo tudi finančna sredstva na voljo Evropske unije in mreža, ki je že na voljo. Obenem moramo upoštevati podnebne spremembe, okoljske dejavnike pri pripravi politik. Vse to je zelo pomembno za to občutljivo regijo. Občutljive vprašanje so tudi vprašanje čez mejnega prometa in sam značaj čez mejnega prometa, ki ga je treba upoštevati. Velike naložbe so potrebne po eni strani, po drugi strani pa tudi razvoj lokalne povezljivosti, ki naj bo spodbuda za razvoj regije kot celote. 12. maja bo potekal naslednji sestanek poročevalcev v Senci, kjer bomo obravnavali različne ideje, zato da bi skupaj prišli do dokončnega skupnega besedila. Na podlagi sporočila komisije bomo delali in upam, da bomo lahko pripravili dokončno besedilo, ki bo upoštevalo vse te različne vidike. Hvala. Hvala, Klaudija Šmit. Hvala lepa. Težko je, če nisi prisoten na sestanku. V tem, kar ste povedali, se sicer nisem prepoznala, ampak v redu, kakorkoli že. Pri poročilu je zelo pomembno naslednje. Odločitve, morajo biti sprejete tako, da bo upoštevano sicer mnenje ali vidik prometa, ampak tudi druga področja. Te odločitve bodo imele posledice dolga desetletja, zato lepo prosim, da smo zmerni in da razmislimo predno sprejemamo odločitve. Alpska regija je zelo občutljivo območje, infrastruktura mm, v Alpah je draga, draga za izgradnjo in tudi za vzdrževanje. Eden največjih izzivov je, da bi Alpsko regijo obdržali kot območje, kjer se živi. Po eni strani moramo seveda ščititi naravo in okolje, po drugi strani pa bi morali omogočiti tudi sodobno življenje in gospodarjenje. Zato potrebujemo ustrezne prometnice, ki bodo alpsko regijo povezovali z drugimi prestolnicami in metropolami v okolici. 46 regij se je organiziralo in skupaj želijo reševati probleme. To je dobro. Po mojem mnenju je izjiv zelo velik. TNT ima zelo veliko luknjo na področju financiranja do 2030, do 2050 bodo finančne težave velike in proračuni te časovnice sploh ne upoštevajo, zato sem tukaj precej mm, črnogleda. Mislim, da bodo potrebni veliki napori za države članice in tudi za regije. Te mreže so simbolno pomembne za združevanje Evrope in to je, mislim, da jasno. Prav tako je jasno, da potrebuje naše gospodarstvo ustrezne prometnice in zato je nujno, da bodo te prometnice čim bolj okolju prijazne. V odboru za promet bi morali dati regijam dovolj sredstev, zato da bodo dosegle cilje. Po eni strani jih moramo podpirati na finančni ravni, po drugi strani pa jih moramo seveda tudi argumentativno poskusiti prepričati, V nekaterih predlogih sprememb je tudi navedeno, da je treba spodbujati nevladne organizacije, civilno družbo in druge. Vključevati jih je treba v načrtovanje. Po drugi strani pa je treba spodbujati čim hitrejšo izgradnjo omrežja TNT. Prav tako bo ne mogoče v celoti prejiti na železniški promet, um, in ob tem ne škodovati naravi. Mislim, da se moramo posvetiti tudi možnostim financiranja. Če vedno znova samo zahtevamo in zahtevamo in ne dajemo na voljo ustreznih finančnih sredstev, potem nas ne bodo več dolgo jemali resno. Mi moramo zastaviti okvirne pogoje, zato da bodo imeli posamezniki in podjetniki čim več možnosti in da bomo čim bolj zaščitili okolje. Mislim tudi, da se moramo posvečati temu, s katerimi sredstvi bi naj to dosegli, ne pa, da vedno dodajamo samo nove zahteve. Tudi drugi odbori seveda dajo svoje povdarke tukaj. Imeli smo prvo zasedanje poročevalcev v senci, mislim, da nas čaka še veliko dela. Sem pa previdna optimistka, da bomo na koncu dobili dober rezultat. Hvala. Hvala, Izabela De Monte. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala poročevalki in moram reči, da smo imeli šele en sestanek poročevalcev v Senci, ampak nakazala je, da je zelo odprta za različne predloge, ki so jih podale druge skupine in odprta je tudi za kompromise. Ta pristop se mi zdi res konstruktiven, tako da se veselimo nadaljevanja tega postopka in vzdušja sodelovanja na naslednjem sestanku poročevalcev esenci. Kar pa zadeva vsebino. Sebina je zelo pomembna za ta odbor, saj zadeva številne cilje za alpsko regijo pomembnega, pomembno pa je zlahti, zlasti odseljevanje ljudi iz te regije. Zato moramo vnesti več infrastrukture, brez dvoma. Pri tem pa moramo upoštevati, da je treba to regijo bolje razviti zato, da se ljudje ne bodo odseljevali. To območje moramo narediti bolj privlačne. Seveda pa predstavlja sama regija kar nekaj izzivov za promet. Vključuje več držav, ki se morajo med seboj uskladiti. Eden od ciljev pa je zagotoviti nujna orodja za, naprimer, povezljivost. Za povezljivost je potrebna infrastruktura, Prav tako potrebujemo tehnološko povezljivost in povezanost. Zagotovo moramo posebej omeniti tudi turizem, saj je ta pomemben za razvoj regije. Želimo se odmakniti od sezonskega vidika turizma, tako da bi ponudili turistične zmogljivosti skozi vse leto. Alpska regija že ima kar nekaj infrastrukture na voljo, električna omrežja, prometna omrežja, še vedno pa je veliko izzivov pred nami. Zelo pomembno je, da zagotovimo tudi lokalno povezanost, tako da bodo ljudje še naprej želeli živeti v tej regiji, zato pa potrebujejo dobre povezave do svojega dela v teh težko dostopnih območjih zato, da se lahko zagotovi zaposlovanje, delo in življenje v tej regiji. Posebne dejavnike je treba upoštevati za naše državljane. Hvala. Dan. Hvala. Izaskun Bilbao, Barandika. Sí, gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se na začetku rada zahvalila poročevalki za konstruktivno sodelovanje. Prejšnji teden smo imeli sestanek. Eh, kjer nam je predstavila 20 kompromisnih predlogov in lahko smo dosegli napredek pri številnih od njih. E, naši predlogi so vključeni v te kompromise, e, namenjeni pa so predvsem temu, da se okrepi vloga e, razvoja digitalizacije. Mislim, da je to temeljno orodje za to, da se zagotovi interoperabilnost na digitalnem področju. Tudi medsebojna povezanost digitalnih medijev je pomembna. V tej regiji je to ključno uh, orodje za uh, oblikovanje novih delovnih mest in pa za izboljšanje storitev, naprimer izobraževalnih uh, in socialnih storitev. To so tiste storitve, ki omogočajo kvalitetno zaposlovanje, ustvarjanje novih delovnih mest in pa izkoriščanje priložnosti v tej regiji. To regijo, tako kot druge, eh, prizadeva eh, veliko izseljevanje ljudi, zato se mi zdi pomembno ustvarjanje novih delovnih mest. Leta 2013 je parlament eh, skupaj s komisijo in svetom izvedel revizijo prednostnih projektov Evropske unije. In sicer smo na zelo obsežen način pregledali, kaj je še treba postoriti, kaj je treba postoriti za evropsko kohezijo in integracijo. In treba je izkoriščati uh, ustrezna finančna urodja, med drugim predvsem uh, instrument za povezovanje Evrope. Imeli smo tudi sestanek z Ansko skupnostjo. In upam, da bomo lahko uh, zdaj z izmenjavo mnen tudi izboljšali ta izvorni predlog naše poročevalke. Dankjec. Hvala, Meja Kilen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille ja esitteli. Hvala lepa. Hvala pripravljalki mnenja in vsem kolegicam in kolegom čisto na kratko. Potrebujemo skupno strategijo, kajti regija je precej velika, prav tako pa moramo upoštevati okoljske danosti, pa tudi turizem in potrebe te regije. Seveda pa moramo izkoristiti vse možnosti, ki nam jih regija ponuja. Poleg tega pa moramo biti pozorni tudi na naslednje. Prometa tam je veliko in potrebe na tem področju so prav tako zelo velike. V prihodnih letih bodo naložbe morale biti visoke in to pomeni, da bo treba skupni kapital čim bolj učinkovito uporabiti v tej regiji. Ravnati bomo morali modro, seveda pa moramo upoštevati potrebe prebivalcev v tej regiji. Hvala. Hvala. Gospod Arnotu. No, Bazian, ne, uh, gospod predsednik, mi smo vložili samo predlog spremembe v zvezi s povezavo Lyon-Torino in na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci sem to že omenila in razložila. Predlagala pa sem tudi uh, predlog spremembe o belih območjih. Eh, presenetilo me je, da to ni vključeno v to poročilo in to je tudi vse, kar želim povedati. Hvala, um, ja, še enkrat hvala, gospod predsednik. Zelo prijazno od vas. Govoril. Govoril sem imenu Pavla, ki ga danes eh, ni med nami, ampak za nas je pomembno, da so protokoli za promet in turizem, ne samo memorandumi o razumevanju za Alpsko konvencijo, to moramo omeniti, ker to je bilo ratificirano v Evropske unije in tudi v vseh zadevnih alpskih državah. Veliki projekti tunelov skozi Alpe morajo biti omenjeni. Brenner in med Lyonom in Turinom, Turinom, vsi ti tuneli morajo biti omenjeni, tudi Švice in to na negativen način. Potovanje z vlakom in tudi s kolesom je pomembno tudi za poslovanje. To bi povedal moj kolega. Hvala. Hvala lepa. Pozdravljam to strategijo za Alpsko regijo. Mislim, da to predstavlja veliko možnost za regijo v celoti. Potrebujemo dober impuls za to, da bomo zagotovili več zaposlovanja in da bomo storili več tudi na področju ekologije, mestna in ekologija zunaj mestna področja imajo tukaj veliko priložnosti, seveda pa gre tudi za bolj oddaljene regije, od bolj oddaljena območja, vedno več je razseljevanja, ni več ravnovesja na tem področju in mislim, da je zelo pomembno, da se spopademo z izzivi na področju prometnic, gre za te oddaljene, oddaljena področja potrebujemo varne, udobne javnoprevozne povezave, zato da bodo ljudje lahko tudi kakovostno živeli na teh področjih. Hvala. Für DG Regio. Za DG Regio Florian Mast. Yeah, well, um, a lot from the side as well. Hvala lepa tudi z naše strani, strani komisije poročevalki in tudi hvala za pripombe, ki obravnavajo tudi makro elemente te regije. Promet in turizem igrata ključno vlogo v tej regiji. Naj omenim le nekaj točk, ki ste jih danes že omenili, pa vseeno. Na eni strani naj ponovno povdarim, da ta strategija izhaja iz želje držav v regiji in držav članic, zlasti države regije si prizadevajo za strategijo. Strategija ni nekaj, kar je bilo usiljeno z ravni Evropske unije, ampak gre za pristop od spodaj na vzgor, ki je značilen za to strategijo in se odraža v njej že od samega začetka. Ta strategija je posebna tudi zato, ker prvič obravnava geografsko področje uporabe, ki je zelo široko, gorska območja, pa tudi obalpska ali predalpska območja, ki jih je tudi treba upoštevati, ko obravnavamo to strategijo ne gre samo za gorato območje, samo za mesta in predalpsko območje, ampak gre za celotno področje te regije, ki je širše kot tiste, ki ga pokriva Alpska konvencija, ki je bila tudi že omenjena danes. Pametno je z vedika komisije, da omenimo tudi Alpsko konvencijo v tem poročilu. Saj moramo upoštevati da je srce Alp, Alpska konvencija in to je obvezno. Še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, gre za vprašanje financiranja. Danes je bilo v razpravi večkrat omenjeno, da ne bo novih finančnih sredstev na voljo za strategijo mislim, da se vsi tega zavedamo. Zato je še toliko bolj pomembno, da čim bolje izkoristimo obstoječa finančna sredstva, da jih tako prilagodimo, da bodo lahko služila tudi tej ideji in ciljem strategije. Po eni strani imamo na voljo finančna sredstva za strateške naložbe, tako imenovan Junkerjev sklad, pa tudi tradicionalno financiranje Evropske unije iz naslova ERDF in neposredno financiranje v okviru instrumenta za povezovanje Evrope ali CEF. Zato mislim, da moramo vsi vleči vrv v isto smer pri tem pa upoštevati, da bo naslednje finančno obdobje in večletni finančni okvir predmet začetka pogajanj k malu. Tudi cili alpske strategije bodo morali biti odraženi pri financiranju. Na tej točki le hvala Evropskemu parlamentu in upam, da bodo razmišljanja in predlogi vašega odbora odraženi tudi v končnemu poročilu. Hvala. Hvala. Zdaj pa Roza Damato v imenu poročevalke. Eh, hvala lepa za besedo in hvala v imenu gospeja Juto. Hvala vsem kolegicam in kolegom za predloge, za vsa, vaše prispevke. 12. maja bo torej naslednji sestanek poročevalcev v Sinci in hvala za enkrat. Hvala lepa. 24. maja bomo glasovali. Izaskun. Hvala. Uh, samo popravila bi uh, se. Govorila sem o strategiji za ansko skupnost. Eh, mogoče sem bila pod vplivom naslednjega sestanka, ki ga bom imela tukaj eh, v Evropskem parlamentu. Samo popraviti sem se želela, ker ne gre za Ansko, ampak za Alpsko skupnost. Ja. Hvala lepa. Bomo popravili. S tem je javnega dela seje konec. Prekinjamo. Kmalo bomo nadaljevali, ampak brez navzočnosti javnosti imeli bomo poročanje o trialogih. Člani lahko ostanejo tukaj. Javnost pa žal ne, bodo, ne bo imela dostopa do nadaljevanja seje in tudi komisija mora zapustiti dvorano.